gospodarstvo. Tudi v imenu kolege Žana Artuija bi rad pozdravil dva izbrana kandidata za položaj izvršnega direktorja in namestnice izvršnega direktorja EFSI-a, gospoda Molterjerja in gospod Canovo. Dobrodošla v Evropskem parlamentu. Po členu 7.6 uredbe EFSA, EFSI, imamo določene postopke, kar se tiče preglednega postopka izbire. Usmerjevalni odbor bo izbral kandidata za vsakega od položajev, za izvršnega direktorja in za namestnico izvršnega direktorja. Potem pa bosta svet in Evropski parlament aktualno obveščena v vseh fazah postopkovnega eh, tega postopka izbire in bomo zagotovili tudi zaupnost. Torej, uradno so nas obvestili, da je usmerjevalni odbor izbral Viljama Moltererja in Iljano Canovo za ta dva položaja. Sedaj pa smo tukaj, da bi oba odbora skupaj izvedla predstavitev, potem pa bomo na koncu še glasovali o njunem imenovanju. Kot veste, je postopek tak, da bomo začeli z uvodnimi izjavami. Najprej gospoda Molterjera predstavil bo svoje poglede v uvodnih besedah, pet minut, potem pa bomo imeli možnost za poročevalce in poročevalce v senci za zastavljanje vprašanj. To je tudi pomembna faza današnje predstavitve, kajti parlament je bil zavezan k hitri izvedbi uredbe EFSI in parlament je izboljšal kakovost uredbe in EFSI je sedaj potencialno postal instrument za zagotovilo in mobilizacijo dodatnih naložb po vsej Evropi. Sedaj smo v fazi izvedbe in seveda je močna, dobra ekipa ključnega pomena za dobro delovanje sklada v skladu z ambicijalnimi cilji in določbami uredbe, ki smo jo kot so zakonodajalci sprejeli. Tako mislim, da lahko začnemo. Kolegi prihajajo, zato malo dlje govorim, da bo več ljudi dobilo čas, da bodo prišli. Mislim pa, da lahko začnemo. Gospod Molter je še enkrat dobrodošli v Evropskem parlamentu. Beseda je vaša. Prosim. Hvala lepa, predsednik, gospod in gospodje, dobro večer. Veliko veselje in čast mi je, da sem tukaj, da sem bil imenovan za kandidata za izvršnega direktorja EFSI. Osebno ozadje, kar nekaj let sem bil v avstrijski politiki, bil sem minister za kmetijstvo, okolje, zaščito voda, finance in tudi podkancler sem bil med finančno krizo, še prav posebno v letih 2007 in 2008. Od 2011 do nedavno pa sem bil podpredsednik, eden od podpredsednikov Evropske investicijske banke in sem se tudi ukvarjal z izzivi, ki izhajajo iz eh, ekonomske krize. Ti izzivi so še vedno z nami in so gromozanski. Najprej, da zaposlimo evropske državljane, še prav posebno mlado generacijo, ki jih je kriza najbolj prizadela. Drugič, da okrepimo trajnostno rast v Evropi in pozitivno perspektivo za rast. Tretjič, da povečamo konkurenčnost evropskih podjetij in evropskega gospodarstva kot celote. In četrtič, da ne bo več naložbene verzeli, kakršno še vedno imamo v primerjavi z 2007 je gromozanska. To je sistemska kriza, zato potrebujemo sistemski odziv. In ta naložbeni načrt za Evropo je celovit odgovor na sistemsko krizo. Ne pozabimo, gospe in gospodje, to je naložbeni načrt za Evropo. In tukaj imamo tri dele, tri stebre. Vsi pa so med sabo povezani in vsi so pomembni. Prvič, imeti moramo naložbam prijazno okolje, tako na evropski kot na nacionalni ravni, da bomo torej dokončali skupni trg, energetske povezave in tako dalje. In da bomo odstranili uvire za naložbe. Drugič, podpirati moramo naložbe v pravo, realno gospodarstvo. To pomeni, da moramo spostaviti boljšo podporo na svete prek Evropske ravni, pa tudi portal, ki ga spostavlja komisija, je pomemben. In tretjič, mobilizacija financ za naložbe. Zato torej ta Evropski sklad za strateške naložbe. AB bi naj vodil ta sklad, pa tudi EIF. To je ključnega pomena. Zakaj nimamo težav z likvidnostjo na trgu? trg je likviden. Kje so težave? Težave so po eni strani v tem, da je funkcija tveganja komercialnih bank omejena in da je kapitalski trg v Evropi podhranjen, preslabo razvit. Zato ta uredba EFSI ponuja 21 milijard eh, jamstev, kar omogoča EIB in EIF, da povečata sposobnost prevzemanja tveganja in ponujata dodatno financiranje za realno gospodarstvo, da se bodo naložbe lahko pomnožile. Kaj je ključnega pomena? In vesel sem, da ste poslanci Evropskega parlamenta dosegli to med pogajanji o redbi EFSI. Prvič pomembno je tole. Jasno je, da teh 21 milijard posvečenih dvema elementama. Najprej podpora MSP-jem s petimi milijardami jamstev prek EIF, kaj ti MSP so še vedno hrbtenica evropskega gospodarstva in drugič, da bomo imeli to gospodarstvo, ki bo inovativno in to je podprto 16 milijardami in to bo podpora EIB. In to bi naj omogočilo, da bi spodbudili še nadaljnih 315 milijard eh, evrov naložb v naslednjih letih. In tukaj imamo jasne smernice v tej uredbi. Mislim, da je to dober dosežek, kar smo dosegli. Peti člen, naj izpostavim. Tukaj imamo jasno določbo, kaj se misli z dodatnostjo. In potem šesti člen, eh, kdo lahko dobi sredstva, kaj je pomembno poleg te dodatnosti. Potem deveti člen, tukaj jasno določamo cilje in dejavnost EFSI. In potem deseti člen, imamo jasno sliko, kateri dodatni instrumenti so potrebni, da bo praktično vse skupaj delovalo. Ta uredba ponuja nove priložnosti prek sodelovanja z nacionalnimi bankami, nacionalnimi promocijskimi institucijami in nacionalnimi platformami. Istočasno ponuja podporo čezmejnim projektom, ki so ključnega pomena, kar se tiče razvoja infrastrukture. Prav tako bo to usmeritev za naložbeni odbor. To je glavni odbor, ki neodvisno odloča o validaciji jamstev za določene projekte. Te smernice so podane prek tabele, prek eh, naložbenih smernic glede politike. Imamo tudi dober, način, dober sistem poročanja, tako komisije kot tudi parlamenta, to je ključnega pomena. In istočasno In to se mi zdi, kot sem na začetku dejal, zelo pomembno, da imamo ta portal Evropske komisije in to vozlišče za nasvete. Ta uredba ima torej jasne smernice, jasno usmeritev za izvršnega direktorja. Izvršni direktor je odgovoren za vsakodnevno delovanje EFSI. Odgovoren je za upravljanje pripravo in sprejemanje odločitev v naložbenem odboru. Direktor je odgovoren za najboljšo možno pripravo poročanja in izvršni direktor je odgovoren za kar najboljše odnose z osebami AB, AEF in tudi z zasebnimi promocijskimi ustanovami, bankami in drugimi. Zato so te prednostne naloge ključnega pomena koordinacija s službami naložbenega vozlišča in EIB, potem skupaj z EIB prepoznavanje učinkovitega delovnega razmerja z nacionalnimi bankami, institucijami, platformami in čezmenimi projekti. Tretjič, pomembno je, da podpremo razvoj novih proizvodov prek obstoječih proizvodov EIB, prek klasičnih dožninskih proizvodov naprimer lasniških proizvodov, mikrofinančnih proizvodov in takšne stvari, potrebno je imeti promocijsko odejstovanje skupaj s komisijo in AIB, da bo EPSI znana na trgu. Ne samo za eh, javne investitore, temveč tudi za zasebne, kaj ti, ti so vse tako pomembni kot javni. Potrebno je od samega začetka imeti jasno hierarhijo, linije poročanja in potrebno se je koordinirati in biti v stiku z glavnimi udeleženci. In eden najpomembnejših je Evropski parlament, seveda. Naj zaključim. Ekonomske razmere v Evropi potrebujejo takojšnjo izboljšavo. V interesu evropskih državljanov je, da to storimo kar se da dobro in kar se da hitro. FC ni čudežna rešitev za vse. Pa to je eden ključnih instrumentov, da to dosežemo na podlagi treh stebrov naložbenega načrta za Evropo. Da bi nam uspelo, je moj cilj. To je moja obveza. In še več, to je moja osebna zavezanost, da je to eden ključnih elementov, da okrepimo evropski način razmišljanja. In nadalje, prosil bom vas, Evropski parlament, da nadaljujemo z razpravo in da podprete EFSI, da bo resnično deloval. Naša dožnost je, da to postane zgodba o uspehu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Jose Manuel Fernandez. Prvo vprašanje. Dve minuti, prosim. Hvala lepa. Gospod predsednik. vsem kolegom in obema predsednikoma odborov se želim zahvaliti, pa tudi kandidatoma za položaj izvršnega direktorja in namestnice izvršnega direktorja. Bili ste že v nadzornem svetu AB, e imate dobre izkušnje, veliko izkušenj, spoznate se, kar se tiče FC, vendar pa meni je ta koncept dodatnosti zelo pomemben. Parlament si želi, da EFSI ne bi podvojeval zadev, naprimer ne bi počel nalog, izvajal nalog kot jih EIB. Kako boste zagotovili, da boste resnično zagotovili neodvisnost, operativno neodvisnost EFSI? Gospod Molterer, najprej, uredba je popolnoma jasna, kar se tega tiče. Edina dožnost za izvršnega direktorja je, da je EFSI operativen in mora spoštovati to vredbo. Drugič, naložbeni odbor ima 80 neodvisnih članov in ta odbor je edini organ, ki odloča o validaciji jamstev. In tretjič, mislim, da je udeležba, kolikor se rada nacionalnih promocijskih bank in zasebnega kapitala, ključnega pomena. To je ta novi zagon, ki je ključnega pomena kot dodatek temu, kar že imamo. Če bomo samo počeli to, kar počnemo do sedaj, ne bo dobro. Ta dodatnost je torej orientacija k večjemu profilu tveganja AB, drugič, da imamo tudi zasebni kapital v naložbah in da imamo tudi komponenta na svetov in četrta komponenta, kot sem že dejal, razvoj novih proizvodov, kot so ti resniški proizvodi. Vendar pa, seveda, sem zavezan uredbi. Pika. Udo Bulman. Lepa, Udo Bulman. Molterer, uh... Gospod Molterer. Danes eh, dopoledne sem se z gospodom Majstatom, nekdanjim predsednikom EIB-a, pogovarjal o EFSI in začel je takole. Rekel je, ko je videl, kaj se je zgodilo, še prav posebno potem, kaj je Evropski parlament storil temu predlogu komisije, je veliko bolj zaupal temu predlogu kot prej. Res, veliko je sprememb glede prvotnega načrta komisije. Sami ste omenili smernice za naložbe, tabelo, vse to je bilo doseženo kljub oklevanju, če ne včasih kar opoziciji na eni strani EIB, na drugi strani pa komisije. Ni bilo vedno vse enako, enaka opozicija ali oklevanje, vendar pa potrebno je bilo o tem temeljito premisliti. Uradniki EIB se zdi, vidijo FC raje kot nov instrument, kot neko orodje, ki je znotraj EIB. Kako lahko vi, z vsem dožnim spoštovanjem, kar ste dosegli v EIB, postanete predstavnik, ker ste predstavnik starega sistema, kako nas boste pripričali, da boste sedaj brenili nov duh, ki smo ga uvedli s tem orodjem? To je moje odločilno vprašanje. Kako boste to zagotovili? Najprej, gospod Bulman, ste izkušen politik in veste, da je potrebno prebroditi ovire v pogajalskem postopku. To je normalno in lahko potrdim, da veliko ste dosegli. Če primerjate prvotni predlog uredbe, sedaj končnim rezultatom je veliko bilo doseženega. In omenil sem veliko pozitivnih stvari, tabele, naložbena politika, smernice in tako dalje. So tudi dodatna bremena, ne skrivam tega, naprimer, dodali, ste nekaj v poročanju, to je nekaj. Vendar pa to je del preglednosti, to je del tudi vloge Evropskega parlamenta kot eh, jedra demokracije. V EIB nisem bil član osebja, bil sem imenovan za štiri leta kot del menedžmenta banke. In kot član pravnega bora sem dobil pogled, kaj je potrebno spremeniti. In EFSI mislim, da je instrument, ki prek klasičnega poslovanja EIB, ki je ostaja pomembno, ponuja nove izzive. In vi boste eden od nadzornikov v Evropskem parlamentu in poslanci, ki bodo zagotavljali, da se ta duh resnično širi kot sem dejal, torej izvršni direktor je odgovoren za EFSI in za uredbo. Pika. Naložbeni odbor, naj vam zagotovim, strokovnjaki, ki sedijo tam, lahko samo citirajo, kaj je zapisano v uredbi ali v smernicah za naložbe ali tabeli. In so neodvisni. Dodatno vprašanje? Prav, hvala. Sedaj pa poročavci v senci obeh odborov, ELS od Markares, prosim. Predsednik, gospod Molterer, vedno gre za eno isto stvar. Ne želimo FC, ki bi bil AB plus bankomat. Zato je vprašanje neodvisnosti in po drugi strani vprašanje zajamčene dodatnosti za nas tako pomembno. Sprašujem vas še enkrat. Katere korake boste kot izvršni direktor storili, da se držite zakonov jasno, da boste zagotovili dodatnost in da ne bomo poslovali kot običajno, tako rekoč. Drugič, katere politične, ekonomske in regulativne izzive vidite v prvem letu delovanja EFSI, kar se tiče strategij, kako se boste borili proti temu. In potem tretjič, sredstva za projekte EFSI bi naj večinoma prihajali zasebne strani. Kje vidite vašo nalogo kot izvršnega direktorja, da boste zagotovili, da so projekti razdeljeni na vse države članice in se ne osredotočajo samo na nekaj malo držav članic, odkuder prihaja tudi zasebni kapital. Prvo vprašanje. Popolnoma jasno je, Se upravičujem, sam sem kriv. Dve skupni vprašanje in en odgovor. Gospod Muresan. Hvala lepa, predsednik. Tri kratke točke z moje strani. Najprej. Gospod Molterer, kako bi preprečili neenakomerno geografsko razdelitev projektov celo pri tem, ko bi projekti ki so izvedljivi, prihajali iz določene regije ali iz majhnega števila držav. In seveda je potrebno upoštevati tudi države, ki so manj razvite, kar se tiče finančnega trga, ki imajo manj izkušen s temi finančnimi instrumenti. To je prvo vprašanje. Drugo, kar se tiče tega vozlišča, kako vidite sodelovanje z nacionalnimi, še prav posebno regionalnimi organi, zato da bi zagotovili ustrezen dostop prejemnikov do tega vozlišča. In tretjič, nasplošno vaša funkcija izvršnega direktorja, ali nameravate to funkcijo porab, eh, izkoriščati za mm, način usklajevanja odločitev ali pa da boste zagotovili, da se bodo odločitve sprejemale za enostavno večino. Prosim. Gospod Karas. Za me je ključno pri EFSI, da ima to dodatnost, kot je zapisano v uredbi, v povezavi s premljivimi projekti. To pomeni, da je potrebno se soočiti s propadljami projekti, potem potrebno je zagotoviti naložbe, ki niso bile možne brez EFSI, potrebno je imeti profile večjega tveganja v primerjavi s trenutnimi profili EIB. Potrebno je mobilizirati zasebni kapital in imeti tehnično in ekonomsko izvedljive projekte. To so tisti kriteriji, ki so tudi podlaga za to slavno tabelo, ki ste jo izpogajali. In to ima potem tudi vpliv na odločitev naložbenega odbora. Naj bom popolnoma jasen, da bi dosegli multiplikacijo, je ključnega pomena, da imamo te kriterije. Sicer bo težko multiplicirati, zato je v našem skupnem interesu doseči te cilje. Drugič, kaj je ključnega pomena? za prvi dve četrtletji leta. Razvoj projektov, razvoj projektov, razvoj projektov. To, kar se ne dogaja v prvi polovici, ne bo obrodilo nadaljnih naložb, niti v drugi. Torej, razvoj projektov je izredno pomemben. Tretjič, kar se tiče pogojev, glede regionalne razdelitve. Mislim, da je v smernicah tudi jasna določba, da se moramo izogniti sektorskim koncentracijam in da se moramo izogniti koncentracijam po državah. Jasno je, da EFSI ni strategija, ko bi imeli en pristop za vse države. Biti moramo izredno prožni. Naj vam dam primer. Štiri države z nacionalnimi promocijskimi bankami imate. Veliko držav imate eh, z nacionalnimi promocijskimi institucijami. Nekatere države pripravljajo platforme, druge države pa so pripravljene na čezmejno sodelovanje. In biti moramo dovolj prožni, da bomo resnično zadostili interesom trga, ki se razlikuje po državah regionalna porazdelitev, gospod Murasan, to bo prek tega portala. Še posebej v državah, kjer bi lahko imeli težave. In vozlišče je pomembno. Vozlišče bo kmalo podpisalo sporazum, dogovor o sodelovanju in bodo seveda tako olajšali temu spodbujanja naložb ne bom samo posrednik, gotovo bom ustrajal, da se delo dobro opravi do konca. Mm, Na vas prosim, da se držite minute pol za vprašanja, dve minuti za odgovor. Ste nam bo zmanjkalo časa. Imamo dve predstaviti. Ajdar Gueda Zabal, prosim. Najlepša hvala, eh, gospod predsednik, gospod eh, Molterer. Dva, dve konkretni vprašanje imam v svojem vodu ste govorili o neodvisnosti, ki jo mora imeti ta investicijski odbor v odnosu do odločitev, ki se sprejmajo. Mene pa zanima, kako vi eh, vidite ta odnos, ki ga boste imeli z investicijskim odborom. Kako boste zagotavljali, da eh, eh boste pokrili vsa področja. Potem ste rekli tudi to, da je vaš cilj, da bo ta sklad dobro deloval in da ga bomo lahko izvajali in dosegli cilje. Eden od eh, velikih problemov, eh, o katerih mi govorijo podjetja, ki ne vedo točno, eh, kako se obrniti na ta sklad. Torej, to je velik problem. Kako naj podjetja prosijo za sredstva, še posebej majhna in srednja podjetja, kako boste vi pomagali, da bodo lahko vsa podjetja imela korist od tega. Uh, Hvala, Elisa Ferreira. Uh, Hvala lepa, da ste z nami. Omenili ste, da bo Evropski parlament eden od nadzornikov, watchdog, tako ste dejali, vendar pa nimamo še medinstitucionalnega dogovora z EIB. Torej to poraja vprašanje, kako bi vi, če boste potrjeni, zagotovili sklenitev tega medinstitucionalnega dogovora sporazuma, kot ga imamo z ECB ali tudi stanjem mehanizmom za nadzor bank. Drugo vprašanje. Do sedaj zaenkrat, če nismo dobili možnosti, da bi bili nadzornik, watchdog. In dokler ne bo tega medinstitucionalnega dogovora, potem šesta točka besedila pravi, da Evropski parlament in svet bosta vse čas obveščena o aktualnem razvoju, tudi o fazah izbirnega postopka, mi pa nismo dobivali nobenih podatkov. Bili ste del menedžmenta, torej oprostite mi, da sem tako neposredno, vendar pa ni popolnoma jasno, ali ne prihaja do konflikta interesov. Ko bi nekdo iz menedžmenta predlagal edinega kandidata, ki ga sedaj imamo tukaj. In nadalje, vprašanje. V statutu EIB imate protokol 28 o ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji. Dvomim, da je EIB izpolnjevala ta mandat. Kakšna bi bila razlika, če bi imeli podoben mandat, ki bi ga dobili za to funkcijo? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Molterer. Hvala lepa. Uredba je jasna. Izvršni direktor predseduje naložbenemu odboru, izvršni direktor in to je tudi zapisano v uredbi, glasuje, ima glas na izvršnem odboru in pripravlja ta naložbeni odbor, pripravlja dnevni red in zagotavlja, da naložbeni odbor ne prelaga odločitev, temveč da nadaljuje z validacijo projektov. Kakšen je pristop? top imamo različne možnosti prek EIB, prek nacionalnih promocijskih bank, institucij. Zanimivo, gozdišče za nasvete je tudi eden, eno od orodij za stike z EFSI, to vem od kolegov. In to je torej tudi promocija, kar moramo početi skupaj z EIB, da bo do banke in podjetja nas poznali. Kar se tiče sporozuma, so še pogajanja med EIP in parlamentom o sporozumu o zaupnosti, to je ključnega pomena po pravilih. Pogajanja tečejo, nisem del teh pogajanj, ampak vem, da ta pogajanja še potekajo. Naj pojasnim. Bil sem del menedžmenta banke do konca avgusta. Ko so objavili ta položaj, sem takoj zadal vprašanje etičnemu odboru, kaj naj storim, če se prijavim za ta položaj. In sem izpolnil vse pogoje in določbe etičnega odbora EIB. To pomeni, da odkar sem se prijavil, nisem bil del sprejmanja nobenih odločitev. Maknil sem se od sprejmanja odločitev v EIB. To je popolnoma jasno. Tretjič, EIP se ukvarja z veliko mandati. Zanovanje poslovne za podjetja izven EU. RSFF tudi temelji na tem. In torej upravljanje s temi mandati je amerikanska naloga za EIB. To je dodatni mandat z dodatnimi zelo jasnimi določbami. To ni novo, to je dodatno. In ni to proti koheziji, mislim, da je EFSI dopolnilna kohezijski politiki. Hvala lepa. Sedaj pa IKR. Gospod Ashcroft, ne? Sander Lones, IKR, e kdo drug? Želi spregovoriti? Seveda ni, obvezno. Okay, so we go to the ne, tako, gremo kaj je, Nils Torvalds. No. No. Okay, ne, potem pa gospod Tremoza. Grazie, presidente. Um, Hvala, gospod predsednik. No, eno kratko vprašanje, v eni minuti ga bom zastavil. Uh, v razpravah o EFSI-ju smo imeli dve prioriteti. Na koncu smo uspeli doseči evropsko analizo eh, stroškov in koristi. To pomeni, da je bilo nekaj eh, držav članic, ki so zagovarjale ukrepanje po starem. Eh, zdaj s to analizo pa bomo imeli pritisk, da se še naprej investira v najboljše projekte z dodano vrednostjo za evropsko gospodarstvo. Zato torej določene države članice bodo še vedno skušali izvajati pritisk, da se vse eh, dela po starem. No, potem smo želeli dati tudi eh, prednost evropskim omrežjem, naprimer, ko gre za energijo in transport. O tem smo glasovali tudi tukaj v parlamentu v zadnjih petih letih. Nekaj držav članic eh, je tudi takih, ki se jim ne mudi vlagati oziroma sofinancirati teh evropskih projektov. Kako boste vi eh, ponovno zagnali te projekte? Hvala. Mislim, da bo zdaj spregovoril gospod Deprej. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Aha, še mikrofon. Hvala. Nagovarjam kandidata. Z velikim zanimanjem sem prebral njegov življenjepis, vsaj ta, ki nam je bil posredovan, in dve pripombe bi imel s tem v zvezi. Bili ste človek poklica, 35 let karijere, 25 od tega v kmetijstvu, se pravi, ste bili znotraj enega poklica. Berem naprej nekje deset let ste član stranke. Če ne, ne bi nič vedel o tem, če bi bil nek običajen državljan in bi se z vami pogovarjal, bi vas vprašal, kakšna jamstva mi dajete vi kot nekdani pripadnik poklicu in nekdani pripadnik stranke. Prebral sem tudi statut in imam konkretno vprašanje s tem v zvezi člen sedem deveti odstavek govori o tem, da kar zadeva organizacijske vidike, je treba vse skupaj vnaprej organizirati, zato da se zagotovi operativna neodvisnost naložbenega odbora. Zanima me, kako boste poskrbeli za neodvisnost, ko gre za operativno delo odbora. Gospod Molter, izvolite. Uh, Hvala. Najprej eh, ta analiza stroškov in koristi, to je zelo pomembno. Mm, to je tudi tisti temelj za preglednico in za meritve, ki izhajajo iz te preglednice. Preglednica jasno eh, kaže, kako naj se odloča investicijski odbor. Investicijski odbor eh, je sestavljen iz osmih neodvisnih članov, niso pa države članice tisti, ki jih imenujejo usmerjevalni odbor imenuje ljudi v investicijski odbor in eh, v zvezi s tem je tudi sporočilo uredbe zelo jasno. Člani investicijskega odbora točno vedo, kaj je pomembno in to je ta evropska perspektiva, ki ste jo tudi eh, primerno omenili. Potem omrežje in infrastruktura, mislim, da je to ena ključnih eh, tem pri EFSI-u. Sam eh, veliko slišim od trga in vem, da obstaja eh, povpraševanje po energetskem trgu, potem po klasični infrastrukturi, po novi infrastrukturi, naprimer eh, pobude za široko pasovni internet in tako naprej. Povečuje pa se tudi povpraševanje po čezmejni infrastrukturi. Komisar Katajnen je kontaktiral države članice v zvezi s tem. Torej, ti elementi so ključni sektori, Eh, našega delovanja. Drugič eh, pa to, eh, sam sem ponosen, da izhajam iz kmetijstva, to je moje ozadje, s tem sem se veliko ukvarjal, bil sem tudi minister za kmetijstvo, ampak če si minister za kmetijstvo, to ne pomeni, da si odgovoren samo za kmetije. Avstrijski parlamentarci so imeli to jasno priporočilo odgovorni ste za eh, državo in državljane. In kmetijstvo je del gospodarstva. Moje izkušnje v EIB v zadnjih letih eh, so bile take, da obstajajo področja, kjer je politika resnično pomembna. Obstajajo pa tudi področja, kjer politika ni pomembna. EFSI mislim na eno takih področji. Tukaj gre za vsebino. Vsebina je tista, ki je pomembna. Ničesar ne skrivam pred vami, imam politično ozadje, imam tudi gospodarsko ozadje, izhajam iz kmetijstva in aktiven sem bil v stranki. Zdaj pa prehajam v novo fazo v svojem življenju, novo odgovornost bom prevzel in s tem odprl novo poglavje. Upam, da je to možno tudi za politike. Pa še eno vprašanje je bilo v zvezi z EIB, eh, sedmi člen. Sem bil že predolg, a boste potem to povedali v končnih upombah. Dobro, zdaj pa v imenu skupine GUE. Kdo bo prvi spregovoril? Fabio Demasi, izvolite. Hm. Dobro večer, gospod Molterer. Ähm, eh, no, rekli ste, da vidite ključno vlogo v zasebno-javnih partnerstvih pri financiranju teh investicij? Vemo, da so javne finance v težavni situaciji, še posebej v določenih državah članicah. In zato se vse več stvari financira eh, iz zasebno-javnih partnerstv. V Nemčiji pa so odločili oziroma rekli, da je to pogosto zelo drago za davkoplačevalce, kaj ti treba je zagotoviti tudi uh, dohodek na te investicije oziroma povratna sredstva. Želim vas vprašati tudi o projektih, ki so bili uh, izpostavljeni v tem trenutku. Nismo še končali s trialogom. Zanima me, kako gledate na stopno investicij v tem trenutku, ali gre vse po načrtih in iz kakšnih razlogov ste morda kakšen projekt zavrnili? Ali vidite tudi tendenco, da države članice nadomestiti investicije, ki so jih načrtovale eh, s to vrstnimi naložbami prek EFSI-ja? Hvala. E Speaker, so... Ni drugih predstavnikov skupine GUE, tako da lahko kar takoj odgovorite. No, javno-zasebna partnerstva. Ena možnost je, da se eh, financirajo projekti prek strukturnih eh, skladov oziroma struktur. Eh, javno-zasebna partnerstva so tudi možnost, določena že obstajajo in dobro delujejo, obstajajo pa tudi javno-zasebna partnerstva, ki ne delujejo dobro. To je pristop, ki ga imam sam. Treba je ugotoviti, katera je boljša rešitev če eh, želimo, da eh, bo EFSI zaživel, da bo pritegnil zasebni kapital, potem je treba uporabiti model javno-zasebnih partnerstev. Eh, s tem bomo pritegnili zasebni kapital. V Nemčiji poznam situacijo. Prej sem bil odgovoren za podjetja v Nemčiji. Ta odločitev računskega sodišča v Nemčiji je pomembna tudi za javno-zasebna partnerstva v Nemčiji. To je ena od možnosti. Ampak treba se vprašati, katera možnost je najboljša. Če so javno-zasebna partnerstva najboljša možnost, boljša od drugih, potem se bomo odločili za njo, sicer pa ne. No, potem pa še drugo vprašanje. Kolikor vem, eh, naložbe potekajo. Eh, komisija najprej preveri jamstvo, preden stvar pride na investicijski odbor. In sam eh, zdaj vidim, da je energetika in energetska učinkovitost eden od pomembnih sektorjev, potem socialna stanovanja. To bi lahko imelo tudi vpliv eh, na dolgoročno reševanje begunskega vprašanja. Mogoče, no, lahko vam dam idejo o kakšnih primerjih se bomo pogovarjali. Kot sem rekel prej, odmarju Karasu, pa naj povem še vam, zdi se mi ključnega pomena, da še naprej eh, pripravljamo projekte, da se projekti pripravljajo. To prizadevanje se mora nadaljevati. To je ena od tistih točk, ki jih je treba še razviti. Javno-zasebni projekti so pomembni decembra 2014 je bil pripravljen seznam projektov, ampak to je bil samo namig, samo indikacija, ki pa je pokazala, kje so še pomankljivosti, tako eh, v javnem kot v zasebnem sektorju. Hvala. Greens, v imenu zelenih, Ernest Maragal, ne, nadomestila ga bo gospa Monika Vana. Hvala lepa, predsednik, gospod dr. Molter, pred poletjem sem že imela priložnost vas v odboru regiji spraševati o zagotavljanju socialnih investicij v okviru EPSIA in po kakovosti in povezavi EPSIA na Evropo 2020. Takrat ste bili splošni, bi lahko bili danes bolj konkretni, tudi glede na to, da se potegujete za funkcijo izvršnega direktorja EPSIA. Kako boste zagotovili oziroma prispevali na vaši funkciji, da bo zagotovljeno, da bodo načrtovane naložbe take, take da ne bodo nasprotovale strategiji EU 2020 in bodo spodbujale naložbe in tudi spoštovale okolje. Bili ste tudi minister za okolje, zato vas sprašujem to. In kako boste zagotili tudi teritorijalno kohezijo v Evropi prek teh naložb, še prav posebno glede na študijo Mednarodne organizacije za delo, ki jasno kaže, da bo EFSI razvil maksimalno učinkovitost, če bo do investicije v regijah z najvišjo brezposelnostjo in če bodo države članice sprejeli tudi določene ukrepe, če bodo tole naložbe povezane s pogoji. Kako boste zagotovili oziroma boste aktivno prispevali k temu, da bodo izbrani projekti resnično okolju prijazni tudi da bodo družbeno sprejemljivi. Hvala. Hvala, Bas Eichhout. Hvala, gospod Multrer. Hvala za vaš urni nagovor. Za parlament je EFSI ena velikih prednostnih nalog, zato da se izboljšajo naložbe. To veste. Veste pa tudi, da je bil parlament eh, občasno kritičen do odgovornosti eh, Evropske investicijske banke in zato je za nas pomembno, Eh, ustrajati pri odgovornosti in pri transparentnosti. Upam, da bo EFSI tukaj bolj uspešen kot EIB. Dva konkretna primera, glede katerih je bil parlament do EIB kritičen. Projekt Castor, eh, ko je šlo za shranjevanje plina eh, v Španiji, pa pa Sante di Mestre, tu pa je projekt infrastrukture v Italiji. Parlament je sprejel zelo kritično poročilo do EIB, ampak EIB na to nikoli ni odgovorila. In vprašanje za vas eh, je naslednje. Kako bo EFSI boljši eh, pri odgovorih parlamentu, ko bo parlament naprimer kritičen? In ali mislite, da bi ti projekti eh, bili lahko sponzorirani strani EFSI-ja, ki obstajajo razlike med EIB in EFSI? Hvala. Gospod Molter, izvolite. Hvala. Uredba daje odgovor na vaše vprašanje o sektorjih. Seveda je infrastruktura, socialna stanovanja, izobraževanje, vse to je vključeno, izobraževanje, usposabljanje, vse to je zelo pomembno. Socialna infrastruktura bo tudi del ESIA. Kakšni pa so kriteriji? In tukaj lahko spet ponovim tisto, kar sem že povedal. Poglejte, kaj ste dosegli v pogajanjih kot parlament, ko je šlo za pogajanja o preglednici. Tukaj ne gre samo za klasično teh, tehnično zmogljivost projektov oziroma izvedljivost projektov. Gre tudi za uh, politične cilje EU, za socialne vplive projektov. Uh, Ta preglednica eh, daje jasno usmeritev za investicijsko politiko investicijskega odbora. Preglednica pokriva tudi ekonomska vprašanja, tehnična vprašanja in tudi vprašanja, kot ste jih omenili vi. Torej, ta preglednica se meni zdi kar veliki ziv po eni strani, po drugi strani pa tudi dobra orientacija. Vidik kohezije, to sem tudi že omenil, projekte moramo podpreti eh, z upoštevanjem razlik med regijami in državami in eh, ne smemo jih preveč koncentrirati v eni državi. Vendar pa ne smete delati pod predpostavko, da eh, je ena rešitev primerna za vse. Portugalska ima na primer drugačne izzive kot Finska. Da vam dam samo primer. Potem sektori so drugačni uh, imate države z uh, kapitalskimi trgi, kjer so kapitalski trgi močni, v, v drugih pa ne. In tukaj je psi lahko odigra veliko pomembnejšo eh, vlogo. Potem nacionalne promocijske banke obstajajo v enih državah, v drugih pa se šele izgrajujejo. In ta fleksibilnost je zato ključnega pomena. Potem, kar se tiče transparentnosti, tudi tukaj je uredba zelo jasna. Jasno omenja sistem poročanja institucije pa morajo konkretno odgovarjati na vprašanja in tudi izvršni odbor in izvršni direktor EFSI-ja eh, bosta morala odgovarjati na konkretno vprašanje Evropskega parlamenta v zvezi z EFSI-jem. Zame je to popolnoma jasno. To bom moral delati ne samo kot obveznost, ampak kot način sodelovanja s pomembno evropsko institucijo. In to je vaš parlament. Ne morem podati odgovora na to, ali je prišlo do odgovora EIB v zvezi z obema projektoma, ki ste jih omenili, Kastor in Mestre. Eh, ta dva primera eh, poznam. In eh, če bo prišlo iz parlamenta kakšno vprašanje v zvezi s tem, kar se tiče EFSI-ja, bom odgovoril na njega. Zdaj pa Marko Cani. Hvala lepa. K adicionalnosti bi se rad vrnil. Zelo jasno je zapisano to načelo. Tudi v uredbi izvršni direktor, pa tudi naložbeni odbor bosta odgovorna za zagotavljanje tega načela dodatnosti. V zadnjih tednih in mesecih je Evropska investicijska banka na nek način neformalno več ali manj že odobravala posamezne projekte, ki jih naj bi financirali preko jamstva, ki ga ponuja EFSI. Vi ste podpredsednik EIB-a, tako da ste zagotovo seznanjeni s temi projekti, ampak sam nisem videl tega načela dodatnosti, ali gre za partnerstva z regionalnimi in lokalnimi projekti bankami, ne vem, z mikrokredito Trentino ali s kakšno drugo, Burgerschaft banko, naprimer v Nemčiji. Občutek imam, da gre za business as usual projekte, ki se lahko financirajo tudi preko obstoječih programov, ki jih ima EIB na voljo. Zato me zanima, kakšna je vaša osebna ocena teh projektov kako boste vi kot izvršni direktor zagotovili, da se bo načelo adicionalnosti upoštevalo. Gre za pomembno zadevo in pri teh prvih projektih, ki jih je uradno najavila Evropska investicijska banka, očitno tega načela niso dovolj upoštevali. Hvala. Vali. Gospod Vali, izvolite. Hvala, Bi se na kratko navezal na vprašanje preglednosti. Za nas je to ključnega pomena glede na to, da bo ta sklad namenjen financiranju tudi obsežnejših del, imamo težave s preglednostjo, pa tudi z informacijami, ki so povezane z javnimi razpisi. Zanima me, ali ste pripravljeni na večje sodelovanje v tem pogledu. V številnih primerjih smo namreč imeli precej težav s pridobivanjem tovrstnih podatkov. Če bi te informacije delili vnaprej, bi se lahko izognili neprijetnim dogodkom kasneje. Se pravi, večjo preglednost in več informacij v zvezi s projekti. Hvala. Molterer. Gospod Molterer. Popolnoma se strinjam, da je mm, dodanost v središču delovanja IFSI-ja. Poleg obsečih eh, produktov z visokim tveganjem in tako naprej, je to ključnega pomena. No, drugič bi raz, razčistil še nekaj. Bil sem uh, podpredsednik EIB do konca avgusta. Potem sem odstopil, moral sem odstopiti in sem se tudi oddaljil od sprejmanja odločitev, od uh, svoje vloge naprej uh, sem se držal stran od sprejmanja odločitev. Uh, začetek tega delovanja je v interesu evropskega gospodarstva in evropskih državljanov. Pomislite na časovnico. Vi ste se 22. Eh, julija odločili glede uredbe o EFSI-ju. Vi in komisija ste nas eh, prosili, torej EIB, da začnemo z delovanjem še pred eh, formalno sestavo investicijskega odbora. In zato se zdaj zdi, da gre za projekte EIB, kjer se odloča komisija o janstvih. Mi pri EFSI-u moramo razviti te projekte naprej, s tem se strinjam. Rekel sem nekaj o lasniškem kapitalu. To je pomembno, potem eh, porazdelitev tveganja, to je tudi pomemben nov proizvod, potem mikrofinanciranje. Eh, tudi to je zelo pomembno pri produktih. Tukaj gre za začetek delovanja. Nismo pa še na koncu zgodbe, kaj ti vse skupaj bo zelo odvisno od eh, razvoja institucij in promocijskih bank v državah članicah, kaj ti to ponuja tudi nove priložnosti. EIB je začel z eh, delovanjem na tem področju, tudi na prošnjo Evropskega parlamenta ne gre pa za eh, pristop po starem modelu, glede tega ste lahko prepričani. Kar se tiče preglednosti, tukaj me obvezuje uredba. Vi ste sprejeli to uredbo, vi ste eh, sprejeli to zakonito odločitev in sam sem vezan s to odločitvijo, to je edina stvar, ki šteje. In izvršni direktor je obvezan, da odgovarja na vaše vprašanje, kot je zapisano v uredbi. EFC. Pa tukaj ne gre samo za obveznost, kajti pripričan sem, da je sodelovanje z vami, z Evropskim parlamentom, ključnega pomena za to, da stvar uspe. Hvala. Zdaj pa v imenu skupine ENF. Ne vidim kolegov iz ENF, tako da lahko dobite besedo za zaključne besede. Dve minuti. Hvala. Najlepša hvala za to koristno odprto razpravo. Vem, kje so sporne točke, vem, kaj še posebej zanima parlament in kaj vas je zanimalo med pogajanji. Evropski parlament eh, se posebej zanima teme. Tega se popolnoma zavedam. V EFSI in v upravnih strukturah EFSI-ja bomo naredili vse, da bo ta sklad uspešen. Zato pa potrebujemo vašo podporo tukaj ne gre za enostransko komunikacijo, ampak za dvostransko. Eh, sam sem na to pripravljen, eh, zaupam vam in eh, upam, da boste podprli EFSI v korist evropskih državljanov. Hvala. Hvala za vaše zaslišanje, hvala za vse vaše odgovore. Zdaj pa uh, predsedovanje prepuščam žonu. Hvala lepa. Bi kar pozval gospod Canovo, da se nam pridruži tu za mizo predsedujočega. Vaše ime nam je posredoval smrevalni odbor. Opravljali pa naj bi namestnico izvršnega direktorja. Ta je, to funkcija vam pripada. Pet minut vam damo za uvod kar namestite se udobno na svoj stav. Vous avez la parole. Izvolite, beseda je vaša. Thank you very much, Mr. Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, člani obeh odborov. Najlepša hvala, da ste danes tukaj, da se želite pogovarjati z mano. Uh, Zame je to kar velik izziv. Uh, uh, izziv je, da uh, sem tukaj za gospodom Motererjem, upam, da ne bom samo ponavljala njegovih uh, odličnih idej. Naj najprej izrazim uh, veliko spoštovanje do dela, ki ste ga upravili v zvezi z EFSI-em. Sama sem uh, ta proces spremljala od vsega začetka in res me navdušuje količina dela, ki ste ga upravili in pa vsi prispevki strani Evropskega parlamenta v tako kratkem času. Tako da uh, iskreno spoštovanje. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj kot kandidatka za namestnico izvršnega direktorja EFSI-a. Eh, predstavila bom svoje poklicno ozadje. Moja karjera je bila uh, posvečena predvsem razvojnim bankam. Več kot 12 let eh, sem preživela v podobni instituciji kot je EIB uh, eh, in sicer je to EBRD, Banka za rekonstrukcijo in razvoj. Uh, tam sem se osredotočala na financiranje, na uh, strukturiranje in upravljanje projektov, ki so v srčiki uredbe EFSI-a v novih državah članicah, ki so v primerjavi s starimi manj razvite. Financirala sem tudi projekte z višjim tveganjem. To je tudi v eh, središču EFSI-ja, tako da upam, da bojo moje izkušnje eh, dopolnile izkušnje gospoda Molterja iz EIB. Kot vidite iz mojega eh, CV-ja, sem imela tudi čas, da sem pomagala svoji državi kar dvakrat v krizni situaciji. Bila sem namestnica premijeja, odgovorna za evropske strukturne investicijske sklade oziroma za upravljanje strukturnih investicijskih skladov. Eh, sama eh, sem bila odgovorna v prehodni vladi in priča sem bila izzivom eh, ki jih je povzročila kriza. Predvsem so bili to izzivi zasebnega sektorja, Eh, gospodarska nestabilnost in tako naprej. Iz svojih bančnih izkušenj in izkušenj na vladi vem, da lahko instrument kot je EFSI eh, prinese spremembe v Evropski uniji. Seveda pa le, če bo eh, dobro izvajan. In kaj mislim s tem? Jamstvo za EFSI mora podpreti projekte, ki izpolnjujejo pogoje adicionalnosti. Potem morajo projekti dokazati dodano vrednost za evropsko rast, za konkurenčnost in ustvarjanje delovnih mest. Zelo previdni bomo, da ne bomo dovolili preveč eh, koncentracije po sektorjih ali po državah. Eh, vem, da je to tudi ena od vaših skrbi. Tukaj bi rada dodala še, da se mi svetovalno vozlišče ključnega pomena. Na ta način bomo zagotovili, da bodo projekti dobro pripravljeni. Eh, in to ne samo v državah članicah, ki imajo kapacitete, da projekte dobro pripravijo, ampak tudi v državah, ki potrebujejo dodatno pomoč za to, da pripravijo visoko kakovostne projekte. Kot je rekel gospod Molterer, je FC del širšega načrta za Evropo. Uspeh EPSI-ja bo odvisen od političnega vodstva in volje držav članic ter komisije, da se izvajajo te ključne reforme, tako da bomo umaknili ovire za investicije eh, v zasebnem sektorju. Zdaj smo v tisti fazi, ko mora EPSI postati eh, polno operativen, tako da bo lahko izpolnjeval cilje, ki smo si jih zastavili. Investicijski odbor eh, se vzpostavlja, ta proces poteka. Upam, da bo stvar zaključena v naslednjih eh, dveh mesecih, torej, da bodo eh, člani začeli z delom. Osem članov eh, bo v investicijskem odboru. Treba je še razviti smernice, te pa bodo določile korporativno upravljanje EFSI-ja in pa delovanje EFSI-ja na terenu. Strinjam se z gospodom Moltererjem, da se moramo truditi za to, da bomo povečali ozaveščenost zasebnega sektorja glede možnosti, ki jih prinaša EFSI. Tako ne bomo uh, samo mobilizirali kapitala zasebnega sektorja, ampak bomo tudi uh, podjetja uporabili kot promotorje uh, projektov EFSI-ja. Če bom imenovana za namestnico izvršnega direktorja, uh, bom uh, skušala spodbujati odprt, transparenten dialog med vsemi ključnimi akteri, ki so vključeni med EIB, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. Še en uh, pomemben vidik mojega dela pa bo koordinacija znotraj EIB. Eh, s tem pa bom tudi zaključila in potem odgovorila na vaše vprašanje. Hvala lepa. Boste imeli priložnost, da nadalje razvijate svoje razmišljanje, ko boste odgovarjali kolegicam in kolegom. Jose Manuel Fernandez za dve minuti. Eh, Lep pozdrav kandidatki. Moram reči, da sem navdušen nad izkušnjami, ki jih ima na ravni nacionalnih finančnih institucij, ko gre za upravljanje z evropskimi sredstvi. Pomembno je, da zagotovimo sinergijo med EFSI-jem in strukturnimi skladi sinergija se lahko ustvari naprimer preko investicijskih platform. Ampak vprašanje je, kako nameravate spodbujati to sinergijo, kako jo nameravate uporabiti za to, da bi spodbujali naprimer geografsko ravnotežje pri naložbah. Kako nameravate izkoristiti svoje izkušnje na tem področju, zato da bi poskrbeli za komplementarnost in sinergijo med EFSEM in ostalimi sredstvi. Gospod, dve minuti in pol imate za odgovor. Poročevalci takoj dobijo odgovor, zato predajam besedo kandidatki. Verjamem, da je še veliko prostora za komplementarnost med EFSEM in evropskimi strukturnimi skladi, še posebej v državah, kjer je naložbe navrzel tako velika, da bo EFSI enostavno premalo za to, da pokrijemo naložbene potrebe v teh državah. Obstaja tudi prostor za komplementarnost pri financiranju ne zgolj večjih infrastrukturnih in strateških projektih, temveč tudi pri manjših projektih, ki se nanašajo na MSP-je, mikropodjetja, investicijske platforme s temi skladbi lahko poskrbeli za tiste bolj tvegane tranše, potem bi pritegnili še druge naložbenike, kot so EIB, nacionalne promocijske banke, zasebni sektor lahko prav tako ulaga. Pritegniti moramo sredstva iz različnih virov za financiranje bolj tveganih tranš pri posameznih naložbenih platformah. Hvala lepa, gospa. Udo Bulman, dve minuti je beseda vaša. Uh, Pozdravljeni, gospod Canova. Delali ste za EBRD. Včasih ste sodelovali z nami, ampak nekateri pravijo, da ste kot EBRD včasih konkurenčna institucija EIB-ju ne da zgolj sodelujete z EIB. Zagotovo lahko predstavite kakšne nove argumente. Če si pogledate stalno prakso EIB-ja, naprimer, ko gre za izbiro projektov, ceno projektov, razvrščanje projektov in ko pogledate, kakšne so nove obveznosti iz uredbe o EFSI, Kaj bi morali po vašem mnenju storiti drugače pri izbiri projektov skladno z novo uredbo? Kakšne so razlike, ki jih prinaša nova uredba? Kakšne rezultate lahko pričakujemo pri točkovnici, ki se omenja v uredbi? Potem je pa tu še projektno vprašanje, kako boste poskrbeli za ustrezno mešanico projektov, kaj se bo dogajalo z geografskim ravnotežjem. Priloga dve je pomembna, namreč usmerjevalni odbor naj bi pripravljal tudi smernice za sektorsko in geografsko porazdelitev, na kateri podlagi bi usmerjevalnemu odboru predlagali, da izkoristi to možnost, ki jo ima skladno z drugo prilogo. Zlasti, ko gre naprimer za geografsko porazdelitev in porazdelitev v industrijskem sektorju. Izvolite, gospa, za dve minuti in pol. Popolnoma prav imate. EIB bo morala prilagoditi svoj način razmišljanja, če bo želela izvajati EFSI. Se pravi, če bo želela vlagati v projekte z višjim tveganjem v primerjavi z običajnim pristopom, kot ga banka zauzema. Ko sem se pogovarjala z njimi, sem ugotovila, da se dejansko zelo dobro zavedajo teh zahtev da tudi skušajo izpolniti te zahteve iz uredbe. Sama bom tesno sodelovala z Evropsko investicijsko banko, delila svoje izkušnje, tudi tiste, ki sem jih pridobila v tej instituciji, kjer sem sedaj, se pravi, da bi spodbujali tiste projekte, ki imajo ustrezen profil tveganja. Kar zadeva točkovnico in zahteve živimo v zelo dinamičnem okolju, tako da sama ne bi izključila možnosti, da ko zadeve postanejo operativne, ko bomo videli, kako zadeve delujejo, da takrat prilagodimo določene smernice, zato da bodo smernice bolj primerne in prilagojene obstoječim razmeram na trgu. Ko sem se pogovarjala z Evropsko investicijsko banko in usmerjevalnim odborom, sem dobila občutek, da se vsi strinjamo, da bomo morali biti fleksibilni, da se bomo morali prilagajati s preminjajočim se razmeram na trgu. Triletno obdobje je vendarle dolgo obdobje. Hvala. Merci, madame, Hvala lepa, gospa. Sedaj so na vrsti poročevalci v senci. Po skupinah boste dobili besedo v tandemu. Vsak poročevalec v senci dobi besedo za minuto in pol. Najprej Otmar Karas. Canova, Sageska. Gospod Canova, odkrit bom. Vesel sem, da ne prihajate ne iz EIB, ne iz Evropske komisije. Veselim me, da ste svež obraz z drugačnimi izkušnjami. Vaše izkušnje ste nabirali kot direktorica EBRD. Bili ste predsednica odbora direktorjev za razvoj infrastrukture in strokovnjakinja v vladi. Bili ste v Londonu, bili ste v nekdanji Jugoslaviji, v Bolgariji in sedaj ste tukaj. Sprašujem vas, kakšne izkušnje so po vašem mnenju pomembne iz tega prejšnjega vašega življenja za delo na tej funkciji in potem namestnica izvršnega direktorja v redbi FC položaj ni podrobno opisan kakšna bo razdelitev nalog med izvršnim direktorjem in namestnico in kje vidite vaše glavne prednostne naloge pri vašem delu. Gospod Moresan. Hvala, predsedujoči. Gospa Canova, prvo vprašanje se navezuje na to, kar je spraševal že gospod Karas. Kakšno odgovornost boste imeli v okviru nove vloge, ali boste odgovorni zgolj za tiste zadeve, za katere vas bo zadolžil izvršni direktor. Zanima me, kakšne strategije in prednostne naloge imate v mislih, ko gre za širjenje informacij o EFSI-ju. Kako nameravate pritegniti dodatne vlagatelje? da bodo tudi ti lahko dostopali do EFSI-ja. Hvala. Gospod Canova, najlepša hvala. Če odgovorim najprej na vprašanje gospoda Karasa. Izkušnje, ki sem jih pridobila kot bankirka, torej operativne izkušnje, zagotovo lahko pomagajo tudi pri EFSI-ju. Projekti, ki imajo visoko dodano vrednost za gospodarski razvoj v posameznih državah, tudi tistih, kjer sem delala ali z njimi sodelovala, se nanašajo na urbani razvoj, na energetsko učinkovitost, na infrastrukturo. Zelo pogosto sem morala spodbujati bolj inovativne rešitve. To je zelo podobno tudi sami strukturi EFSI-ja. Uh, Mobilizirala sem sredstva iz eh, javnega sektorja, na tej podlagi smo skušali pritegniti vlagatelje iz zasebnega sektorja in bank. Predvsem smo se lotevali odprav napak v sektorjih, ki so slabše delovali, tako da bi sama res lahko Kefsiju prinesla izkušnje, ki sem jih pridobila v dolgih letih, ko sem delala na tem področju. Že prej sem povedala, da gre v primeru EFSI-ja za financiranje projektov, ki so bolj tvegani, vsaj v primerjavi s projekti, ki jih trenutno financira EIB. Sama imam kar nekaj izkušenj tudi z upravljanjem s tveganji. Kako sama gledam na svoje delo in odgovornosti? Gospoda Molterjerja sem srečala šele včeraj, tako da se morava šele usesti in se dogovoriti o tem, kako bo organizirala svoje delo. Nekdo je prej rekel, da je izvršni direktor zunani minister, namestnik izvršnega direktorja pa je notranji minister, zato bom skušala čim bolj poenostaviti to interno usklajevanje med operativnimi ekipami znotraj EIB-ja. To so akterji v prvi vrsti pri EFSI-ju z upravnim odborom EFSI-ja, se pravi z usmerjevalnim odborom, z investicijskim odborom. To bo moja prva prednostna naloga. Poskrbeti moramo za čim bolj gladko sodelovanje med temi organi. Druga pomembna prednostna naloga pa je, da se čim hitreje povežem tudi za nacionalnimi promocijskimi bankami. Najti moramo nek modus operandi, da bodo tudi te banke lahko čim hitreje postale vključene v naše delo. S tem tudi bolj ali manj odgovarjam na to drugo vprašanje, ki ste ga zastavili. Tu gre za pomembne zadeve. Ta proces je pač tak, da se učimo med tem, ko delamo. Hvala lepa. Skupina SD, gospa Garida Zabal. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala lepa, gospod Canovi. V odboru za proračun, pa tudi v parlamentu, je prisoten precejšen strah pri tem skladu. Kar nekaj kritičnih pripomp je bilo podanih predvsem v zvezi s tem, da smo 8 milijonov iz tega sklada vzeli in jih dali EIB-ju. Ampak tu ne gre za enostaven prenos sredstev. Gre za to, da bomo v tem kontekstu financirali projekte, ki jih sicer ne bi, če EFSI-ja ne bi bilo kako bomo zagotovili načelo adicionalnosti, potem kako bomo poskrbeli za gospodarsko in socialno kohezijo, ali bodo to vključna merila pri odobravanju finančnih sredstev za projekte. To je povezano deloma tudi za geografsko porazdelitvijo, pa tudi sektorsko porazdelitvijo. Evropski parlament je izpostavil prednostne sektorje, kamor bi morali namenjati ta sredstva. Zanima me, kako bi lahko poskrbeli za uspeh tega sklada, predvsem, ko gre za izvajanje v posameznih sektorjih. Ko gre naprimer za energetsko učinkovitost. Evropski parlament se je veliko zauzemal za energetsko učinkovitost. Prej ste rekli, da ste v preteklosti že delali na tem področju. Zanima me, kaj bi lahko sklad EFSI naprimer doprinesel v ta sektor energetske učinkovitosti ali po katerikoli drug sektor. Hvala. Hvala lepa, Eliza Ferreira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Moje prvo vprašanje bi bilo vezano na sam pristop. Lahko poveste kaj več o podrobnostih pristopa, ki ste ga zauzeli do projektov znotraj EIB-ja. Kako boste ocenevali tveganje posameznih projektov, kako boste ocenevali tveganje v smislu financiranja, če bo šlo naprimer za lasniški kapital, ki prihaja izven institucij, če ne bo zagotovljena naprimer popolna skladnost z uredbo. Zanima me, kako si razlagate ta mandat, ki vam je dodeljen. Kot drugo, Vaše izkušnje so dobre, ampak na podlagi izkušenj, ki ste jih pridobili predvsem v novih državah Evropske unije, me zanima, kako ste seznanjeni z gospodarsko in naložbeno situacijo v državah evroobmočja in v drugih delih Evrope, kjer se še vedno soočamo s precejšno depresijo, z veliko krizo. Ni isto, če spodbujate konvergenčnost ali pa če se borite proti pretirani naložbeni politiki v posameznih državah. Še zadnja pripomba, če imam dovolj časa. Kakšna je razlika med temi projekti in preteklimi projekti na podlagi izkušenj, ki jih imate v EBRD-ju, na podlagi tega, kar veste o EIB-ju? Kakšne razlike prepoznavate v teh projektih? Hvala. Izvolite, gospod Sanova. Najprej glede adicionalnosti. Tega vidika bi se lotila z dveh plati na podlagi tega, kar vem. Kot prvo bi tesneje sodelovala z nacionalnimi promocijskimi bankami, mislim, da je to pomembno. Imamo pa tudi točkovnico. Točkovnica zelo jasno kaže, kakšna je dodana vrednost vsakega projekta ko ocenjujemo projekte, je pomembno, da se držimo točkovnice. Sama se bom tega strogo držala in strogo se bom držala tudi uredbe. Proces bo zaradi tega tudi bolj učinkovit. Predvsem pa bomo morali mi kot upravni odbor EFSI-ja sodelovati morali z EIB-jem v zgodnih fazah, da bodo projekti, ki jih obravnavajo skladni z uredbo, skladni s tem, kar si želimo nekega dne financirati v okviru te uredbe. Če želimo, da bi bil ta sklad uspešen, moramo že sedaj pripraviti zelo dobre projekte, ki so še v fazi obravnave. Številni projekti niso dovolj dobro razviti in tudi niso primerni za financiranje strani EFSI-ja. Zato se moramo vsi osredotočiti na to, da poskrbimo za nabor dobrih projektov, ki prinašajo dodano vrednost evropskemu gospodarstvu. Kar zadeva same projekte in naprimer lastniški kapital iz tujine. Projekte bomo ocenjevali posamično. Ne moremo zauzeti enega pristopa, ki bi ustrezal vsem. Več informacij vam bom lahko posredovala, ko bom dejansko obravnavala projekte, ki so nekoliko bolj sporni, recimo. Lahko pričakujemo, da takih projektov naprimer ne boste sprejeli ali se boste z njimi načeloma strinjali, zato ker so pač že bili na seznamu projektov, ki jih obravnavate. Res ne morem odgovoriti na to vprašanje, ker je zelo splošno upoštevala bom zahteve uredbe in tudi svoje poklicno znanje. Na tej podlagi bom spremala odločitev, konec koncev je pa naložbeni odbor tisti, ki ima zadnjo besedo. Sama bom sodelovala z naložbenim odborom in se tudi pogovorila, ali je nek projekt spremljiv ali ne. Zavedam se, s kakšnimi izzivi se soočajo druge evropske države, tudi bolj razvite države. Po tej krizi so razmere predvsej kompleksne, zato ne moremo obrati enakega pristopa kot v preteklosti. Za EFSEM bomo lahko odpravili tudi pomankljivosti, ki smo jim priča, naprimer na področju naložb, kjer prihaja do vrzeli. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsedujoči me je pač prekinil, ker je strok. Se vam opravičujem, gospa. Case Winburn, EKR. Mikrofon. Moje vprašanje bodo relativno kratka, da boste imeli na voljo več časa, da se odzovete na vprašanje, na katero se še niste. Vprašanje imam predvsem v zvezi z vašimi kompetencami. Kot namestnica izvršnega direktorja boste zadolženi za to, da so naložbene odločitve skladne za uredbo. Vsakršna vaša izkušnja bo verjetno koristila tudi v novi funkciji. Omenili ste, da ste pridobili nekaj izkušenj v EBRD-ju. Kako se boste odločali za posamezne projekte v ciljnih območjih? Ali boste lahko smerjali odbor osmih strokovnjakov? Ali ste v EBRD-ju ali kjerkoli druge dejansko sklajevali, naprimer, tak odbor strokovnjakov? Hvala lepa. Bi še kdo iz skupine EKR besedil? besedo. EKR je povedala torej vse, kar je imela. Gospa Canova. Odgovor je, da imam precej obsežne izkušnje tudi z vodenjem skupine strokovnjakov, ki dela na projektih. Sama sem se ukvarjala tudi s kompleksnimi projektnimi ekipami. Po eni strani so oni razvijali projekt, projekt je bilo treba potem zagovarjati pred odborom, Na Zahodnem Balkanu sem sodelovala pri projektu. Sama sem tudi članica investicijskega odbora pri tem projektu, tako da se zelo dobro zavedam, kakšne funkcije imam. Izvršni direktor je tisti, ki je predsedujoči naložbenemu odboru, ampak če njega ni, lahko sama opravim to funkcijo na mesto njega. Kar zadeva same projekte, naložbeni odbor je tisti, ki bo sprejemal odločitev. Sama sem lahko zgolj zelo odprta in iskrena in povem, kakšen je moj vtis o posameznih projektih. Potem se lahko tudi sproži razprava v smislu, ali so izpolnjene zahteve iz točkovnice ali ne. Konec koncev pa bo naložbeni odbor tisti, ki bo sprejemal odločitev, ne namestnica izvršnega direktorja. Hvala lepa, gospa. Gospod Deprej, skupina Alde. Ne, nisem jaz, kolega bo govoril v imenu skupine. Mi pač delimo čas za govor. Hvala lepa za ta uvod. Dve konkretni vprašanje imam. FC je bil spostavljen tudi zato, da bi pritegnili zasebni kapital. Vaše ozadje je predvsem z področja razvojnih bank, to so javne banke. Zanima me, kako boste pritegnili zasebni kapital k FC-u. Drugo vprašanje, ki sem ga zastavil tudi gospodu Moltererju. Oba imata izkušnje na področju financ, javnih financ, ampak FC bi naj financiral visoko tvegane projekte, inovativne projekte, projekte MSP-jev, projekte, pri katerih se pojavlja tudi zasebni kapital in lastniški kapital. Veliko izkušenj na tem področju nimata. Kako boste sredstva namenjali za področja, kjer bo donosnost največja, kjer bo dodana vrednost za evropsko gospodarstvo največja. Veliko smo govorili o javnih naložbah, ampak pravzaprav gre pri tem skladu za pritegnitev zasebnih sredstev, ki se bodo namenjala MSP-jem. Silvi Gular. Silvi Gular. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa, vesela sem, da ste tu zdi se mi, da je sklad, ki je usmerjen v prihodnje, v boljših rokah, če se spoštuje tudi načelo enakopravnosti med spoloma. Je pa pomembno, da so vsi kandidati kompetentni. Eno vprašanje imam. Človeški kapital. Človeški kapital je področje, kjer je verjetno najtežje vlagati in kjer je najbolj nujno sedaj vlagati, glede na to, kakšno je stanje v nekaterih državah, kjer vidimo, da številni mladi ne najdejo svojega mesta na trgu dela. Zanima me, kako boste vi predvideli naložbe v človeški kapital. Gospa, izvolite. Gospa Canova, beseda je vaša za odgovor. Najlepša hvala. Kar zadeva tvegani kapital, popolnoma prav imate. Kot sem že uvodoma povedala, še posebej si bomo morali prizadevati za to, da seznanimo zasebni sektor s priložnostmi, ki jih ponuja EFSI, ne samo z vidika sofinanciranja, temveč tudi z vidika spodbojanja posameznih projektov. Prav imate, obstaja visoko popraševanje po visoko tveganih projektih na področju inovacij, naprimer tehnologije in tako naprej. Sama popolnoma zaupam delu, ki so ga opravljali. Sama imam kar nekaj izkušenj, v zadnjih 15 letih sem jih pridobila. Tvegani kapital, kozme, številne druge pobude sem spremljala. Upam, da bo obstoječa infrastruktura dovolj. EFSI bo ponudil dodatna sredstva in z vsem tem bomo, upam, lahko pokrili to naložbeno vrzel ki obstaja pri visoko tveganih naložbenih potrebah. EIB, ni... EIB pa bi po drugi strani morala storiti več za to, da oblikuje tvegan lastniški kapital. Lastniški kapital je tako ali tako vedno tvegan, ampak poskrbeti je treba za boljši razvoj proizvodov oziroma projektov. Nekaj časa nam bo to vzelo, ampak v naslednjih nekaj mesecih bomo upam pripravili uh, ustrezen okvir, da bomo lahko sprejeli tudi to vrstna naložbena sredstva. Popolnoma prav imate, ko omenjate potrebo po vlaganju v človeški kapital. Dobro je, da so za področje izobraževanja namenili tudi mikrokredite. Ampak ni mi popolnoma jasno, ali je dovolj projektov z tega področja na voljo v tem trenutku. Če jih ni, potem se bomo morali bolj osredotočiti tudi na te projekte. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa skupina GUE. Linir Jada. Hvala lepa. Kratka vprašanja imam. Zanima me vaše stališče o naslednjem kako se boste lotili tistih držav, ki zaostajajo na področju javnega bančništva, kako boste uporabili svoje izkušnje za to, da omogočite lažji dostop MSP-jem do sredstev. Je po vašem mnenju to del vaše funkcije? Kakšna je vloga zasebnih in javnih bank na tem področju? Vesi. Gospod Demasi. Um, Gospa Canova, prej ste rekli, da boste naložbene projekte obravnavali vsakega posebej. Če imam prav, boste obravnavali tudi projekte, ki imajo določeno geografsko razširjenost. V EIB e Warehouse Scheme je bil že odobren en tak projekt vendar se mi zdi, da se s takšnimi projekti obremenjuje davkoplačevalce. Prej ste rekli, da boste ocenjevali vsak projekt posebej, če bi se vi soočili z odločitev, kot sem jo prej predstavil, kakšna bi bila vaša reakcija? Najem Sanova. Gospa Sanova. Ne vem, o katerem projektu govorite, ampak načeloma bi jamstva EFSI morala veljati zgolj za tveganja, ki so povezana s projekti znotraj EU. EFSI ne bi smel pokrivati tvegan, ki izhajajo iz drugih trgov ali izven EU območja. Tako da z tega vidika ne bi bila zadovoljna s tem, da bi jamstvo pokrivalo tudi tveganja izven Evropske unije. Če imamo čezmejno sodelovanje, ne vem, zavedam se, da ta možnost obstaja. Ampak tudi čezmejne projekte moramo obravnavati z vidika njihove dodane vrednosti za evropsko rast, konkurenčnost, ustvarjanje delovnih mest. Težko je podati oceno, če nimam konkretnih podatkov v zvezi s projektom. Ampak Pavšalno bi bila proti temu, da se EPSIANS uporabljajo za projekte izven Evropske unije. Če pa gre za čezmejni projekt in je bil odobren, je treba to upoštevati. Javne banke, o katerih javnih bankah govorite, nisem najbolje razumela. Na Irskem nimamo javnega bančnega sistema. MSP-ji ne morejo dostopati do sredstev preko tega bančnega sistema, zato torej In zanima me, kako boste zagotovili MSP-jem dostop do mikrokreditev, kako boste poskrbeli za dostop drugih podjetij do teh sredstev, kot to počne naprimer Nemčiji. V teh primerih se mi zdi rešitev predvsej jasna. Uporabiti bomo morali obstoječe scheme za jamstvi za mikroposojila, kjer se uporablja posrednike, ki skupaj z nami nosijo tveganje oziroma ki jim mi zagotavljamo likvidnost, zato da ti financirajo potem SPE, da ponujajo mikro. Posojila. Ne potrebujete nujno vzpostavljenega javnega bančnega sistema, zato da, da ste na voljo MSP-jem tudi sredstva. To se lahko stori tudi preko drugih finančnih posrednikov in zasebnih bank. Vsaka javna banka namreč ne deluje dobro ali učinkovito vsaj ne dovolj dobro, da bi lahko sodelovala z EFSI-em, naprimer. Hvala lepa, gospa. Gospod Maragal za zelene. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Canova. Prisluhnili smo gospodu Moltererju. Na nek način on predstavlja kontinuiteto kulture EIB-ja. Se pravi, tudi kontinuiteto tveganja znotraj te banke. Vi pa predstavljate novo, se pravi EFSI, vse tisto, kar naj bi dosegli z EFSI-jem. Mislim, da bi morali vzpostaviti ambiciozno ravnotežje. Govorili smo o adicionalnosti. Zanima me, kako boste vključili lokalne in lokalne banke v projekte. Gospa Canova, kakšna jamstva nam lahko daste, da ne bo prišlo do situacije, kjer bodo projekti slabo izbrani, kjer ne bo zagotovljenega ustreznega nadzora. Verjetno veste, kakšen je trenutan položaj projekta Kvestor. Kaj je z naložbami, ki niso skladne z, naprimer, Evropo 2020? Ali boste izključili, naprimer, iz financiranja EFSI projekte, ki se nanašajo na jedrsko energijo? Bolj splošno pa me zanima še to, kako boste poskrbeli za to, da bo EFSI prispeval k zmanjševanju neenakosti v Evropi, da jih ne bo še povečeval. Kako boste zagotovili, da EFSI ni zgolj še en finančni instrument, da ne bo šlo zgolj za širjenje kapitala, ki ga ima na voljo EIB. Kako lahko EFSI poskrbi za pametno, trajnostno rast, ki bo koristila vsem 28 državam? To je moje ključno vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Bas Eichhout. Merci, Michel, and, uh, thank you. Hvala lepa. Dve vprašanje, kar se tiče preglednice. Omenili ste to kar nekajkrat, to tabelo, torej par vprašanj. Če se ogledamo prilogo, je omenjeno, da se ta preglednica uporablja kot orodje za naložbeni odbor, da privatizira uporabo tvegan. Tukaj imate različne stebre. Kako boste torej to preglednico uporabili za to, da boste prioritizirali različne projekte, ki so podani? Rad bi torej vedel, kako boste zagotovili prioritizacijo na podlagi te preglednice. Drugič, spet na to temo, pravi, da naložbenemu odboru omogoča neodvisno pregledno odločitev uporabe jamstev. Zanima me, kako boste pregledno uporabo te preglednice zagotovili. Z drugimi besedami, kako boste Evropskemu parlamentu in odboru Ekon sporočali, ko bomo želeli več, kako se uporablja preglednica za projekte in kako boste to preglednost, ki je eksplicitno omenjena v redbi, zagotavljali. Hvala lepa, gospod Sanova. Well, I, I can see that you have high hopes in... Vidim, da želite, da bom zagotovila, da bo vse izvedeno. Seveda bom skušala izpolniti vaše zaupanje. Kakorkoli že imamo uredbo in resnično moram slediti temu, kar je zapisano v uredbi. Kako bomo se izognili izbiri napačnih projektov? Po mojem mnenju, resnično moramo z operativnimi schemami zagotoviti že zelo zgodaj, da bodo operacije, ki jih želijo podati za te jamstvene scheme, da bodo skladne z uredbo. In ta tabela, ti indikatori, ki bodo na naslovni strani vsakega projekta, ko bo predložen naložbenemu odboru, ti morajo jasno nakazati, na kakšni podlagi so izbrali projekt in zakaj je ta projekt sedaj bil dan na ložbenem odboru za potrditev. Seveda bom skušala dobiti zagotovila, da bomo ja, sama in tudi člani naložbenega odbora pripričani to, da je to pravi projekt. Kar se tiče preglednice, da imamo štiri stebre. Vsak steber ima svoje indikatorje. Pomembno pa je, da mi in parlament povemo, kateri steber se nam zdi pomemben, ko bomo imeli projekte in ko bomo imeli podatkovne baze in bomo imeli obvezo, da vam poročamo in sem seveda na voljo, če boste imeli kakšno vprašanje, potem se lahko o tem pogovorimo. O poslovanju, napredku, da bomo videli, kako to deluje, tako da bomo lahko zagotovili, da bo ta bela dobro orodje za odločitve naložbenega odbora in da bodo te informacije, ki jih si jih želite, in da bomo videli, ali ima določen kriterij, kot je dodatnost, mobilizacija zasebnega kapitala, dodana vrednost evropskim politikam, ali je to dobilo zadostno težo. Hvala lepa, gospa. EFDD, Marko Zani. Jo, o... Hvala lepa. Imamo vprašanje. Kakšna bi po vašem mnenju lahko bila vloga EFSI-ja? Številna podjetja danes ne vlagajo, ne zaradi pomankljive likvidnosti, temveč zaradi pomankljivega popraševanja. To je eden od večjih problemov, s katerimi se v Evropi trenutno soočamo. Tudi to je razlog, zakaj je strani podjetij premalo naložb. Zanima me, kako bi po vašem mnenju EFSI lahko deloval, zato da bi spodbudil povpraševanje in ne toliko ponudbe. Zanima me tudi, kakšno je vaše mnenje o makrosektorjih. Kateri makrosektori bi preko naložb, preko EFSI-ja lahko delovali bolj učinkovito in tudi podpirali povpraševanje? Še druga zadeva zelo na hitro. Če boste potrjeni kot namestnica izvršnega direktorja EFSI, kako se boste soočili s problemom, ki se bo pojavil, če bodo zasebni naložbeniki vlagali v sektorje, kjer se pojavljajo temeljne storitve, naprimer, kjer lahko privatizacija teh storitev privede do izključitve določenega dela prebivalstva, ki nima več dostopa do teh storitev, izobraževanja naprimer. Gospod Vali. Hvala, predsedujoči. Zelo na hitro. Zagotavljanje trajnostne rasti, ustvarjanje delovnih mest. Če želimo to doseči, potrebujemo MSP-je, bolj kot velika podjetja. Zanima me, če se strinjate z mojo trditvijo. Če ja, kako nameravate zagotoviti to, da bodo MSP-ji dobili dostop do Junkerjevega sklada? Politično gledano namreč niso najbolj zadovoljni z tem načrtom. Potem je pa tu še eno vprašanje. Gastor naj bi bil del projektov, ki se financirajo z EFSI-em, naprimer shranjevanje plina. In terms of um, Eh, e, no, prvo vprašanje najprej. Nekoliko se ne strinjam, da je likvidnost tista težava. Mislim, da je študija pokazala, da likvidnost ni tista pereča težava. Bolj je to, da ni pravega apetita naložbenikov. In strinjam se s tem. To sem videla tudi iz svojih pančnih izkušenj v EBRD. Mislim, da imamo kar nekaj načinov, da spet spodbudimo naložbeno kapaciteto. Najprej, da si delimo tveganje s tistimi bankami, ki bodo pripravljene posojati MSP-jem in bodo zahtevali potem manj kolateral. Prav tako bi lahko zagotovili določene projektna ali tržna tveganja, ki bodo omogočala, da bodo tudi drugi akteri vstopili in investirali v projekt. Mislim, da to zajema tudi vprašanje o MSP-jih. Prav imate. V razvitih ekonomijah MSP-ji zagotavljajo največ delovnih mest. In to, kar sem videla v novejših državah članicah, je težava MSP-jev ta, da ni dovolj financiranja, ker morajo banke izpolnjevati določbe, zahtevajo preveč kolaterale ali pa so stroški posojil previsoki, tako da si potem MSP-ji ne morejo izposojati. Torej, proizvodi, ki so zadelitev premen za MSP-je ali pa tisti ciljni projekti za tveganje kapital. To je ključnega pomena za to, da bodo MSP-ji zagotavljali še naprej delovno mesto in dobivali posojila. Potem pa, kar se tiče vprašanja, ali bi dovoljevala naložbo v skanjevanje plina, mislim, da pač mora projekt izpolnjevati merila in dovolila bi vsak projekt, ki izpolnjuje merila pravila. Kot sem dejala, ostanejo delovnih mest, dodana vrednost, prispevek k energetski učinkovitosti, k strateški infrastrukturi in tako dalje. Hvala lepa. Skupina ENF. Gospod Zoltek. Ga ni, gospod Mono. Ga tudi ni, potem pa smo zaključili. Gospod Canova, dve minuti imate za zaključek. Well, thank you very much for, uh... Hvala lepa za to, da ste si vzeli čas za pogovor z mano. Resnično sem navdušena nad kakovostjo razprave, nad vašimi vprašanji in resnično se veselim, če bom imenovana na ta položaj nadaljnemu sodelovanju z vami. Upam, da po sodelovanju z Evropskim parlamentom in vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi v treh letih lahko poročala, da je EFSI zgodba o uspehu. Ne bo enostavno, vendar pa sem prepričana, da nam bo skupaj uspelo. Hvala lepa za čas, ki ste mi ga namenili. Pozno je že, zato pojdite na večerjo ali na pijačo. Hvala lepa, gospa. Tako. Zaključili smo zaslišanje kandidatov. Petminutni premor oziroma desetminutni, pravi so predsedujoči. Kandidate in opazovalce prosim, da za hip zapustijo dvorano, potem nas čaka.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

Mi ti moramo kratko izmenjavo mnen. To je običajni postopek. Samo poslanci in poslanke. Torej, prosim, da ste nazoči samo poslanke in poslanci in potem poporočevalec na kratko spregovore, potem pa bomo glasovali. Torej, prosim, sekretarjat. Če lahko poskrbite za to. Ja, yeah, parlament več can stay, correct? Yes. Parlamentar.